Hvala lepa. Vse je v redu, dobro. Spoštovani poslanci, dame in gospodje, dragi poslušalci na današnjem zaslišanju, primirno je, da nekaj povem o politični usmeritvi. Upam, da bom lahko prispevala k bolj uravnoteženemu svetu, k družbi, kjer ljudje lahko resničujejo svoje sanje, preskrbijo sebe in svojo družino in kjer se lahko čim več naučijo. Želim si družbe, kjer bi vsi živeli v vzdušju enakopravnosti, kjer bi imeli trajnostni razvoj in s tem zapustili dediščino tudi prihodnim generacijam. Želim si, družbo, kjer bomo lahko vsi svobodni in različni. Zato, če me boste potrdili kot komisarko za konkurenčnost, se bom zauzemala za to, za kar sem se zauzemala celotno svoje politično življenje in sicer za to, da ne bi ločevali na male in velike. Ne želimo, da bi kdorkoli zlorabljal svojo moč. Namreč želimo si, da s konkurenco dobimo čim več idej, za potrošnike pa to pomeni ugodnejše cene. To ustvarja delovna mesta in to ustvarja svobodo. Zelo pomembno mi je, da sem danes tukaj. V ta parlament sem prvič vstopila pred kakimi 25 leti kot eh, stažer, kot pripravnica. Nikoli si nisem predstavljala, da bom stala tu pred vami in seveda sem počaščena in ponižno stojim tu. Stara sem bila 21 let, ko sem se pridružila odboru za evropske zadeve moje politične stranke na Danskem. In naša kampanja je imela za slogan Verjamemo v Evropo. In jaz dejansko verjamem. Če sedaj gremo naprej, skoraj da do današnjega dneva, skoraj na dan natančno, postala sem ministrica za gospodarske zadeve in notranje zadeve in udeležila sem se svojega prvega zasedanja Ekofina. To je bil čas velike negotovosti in v svetu sem videla in izkusila kako se je to zaupanje v Evropsko unijo spremenilo v konkretne rešitve za Evropsko unijo. In nevihto smo lahko prevedrili samo tako, da smo držali skupaj, da smo držali obljube, ki smo jih dali drug drugemu in da smo delali za skupni interes. To je bil duh ob omizju in zahvaljujoč pametnim rešitvam, ki so jih sprejeli komisija, svet in parlament, je bila ta kriza omejena. S temi spomini sem začela zato, ker nameravam z enakim duhom opravljati tudi funkcijo, za katero danes kandidiram. Prepričana sem, da je zaščita skupnih interesov temeljni kamen konkurenčne politike. Nisem vajena velikih besed, vendar pa se mi zdi, da so take besede na mestu, ko si pogledamo zelo pomembne izvršilne pristojnosti, ki jih ima komisija na področju konkurence. Neutralnost, nepristranskost in strogost pri izvajanju in uresničevanju vladavine prava, neutralnost, nepristranskost in strogost pri dejstvih, gospodarstvu in zakonodaji. To bo podlaga mojega ukrepanja. Prisluhnila bom vsakomur. Od največjih multinacionalk do predstavnikov majhnih podjetij, od držav do državljanov. Vendar pa nihče ne bo omajal analize mojih sodelavcev in moje lasne presoje. Pomen izvajanja evropske konkurenčne politike temeli v veliki meri na naši neodvisnosti, nepristranskosti in spoštovanju zaupnosti pri obravnavi posameznih primerov. Če bom potrjena za komisarko, bom te vrednote neumorno zagovarjala. Preiskave se bodo izvajale in odločitve predlagale kolegiju ne glede na nacionalnost, pomembnost ali velikost podjetij in v primerih državnih pomoči ne glede na to, katere države bodo vpletene. Zame so to vrednote konkurenčne zakonodaje. In med mnogimi stvarmi, ki jih občudujem pri Evropskem parlamentu, je vaša predanost tem vrednotam. Če bom potrjena, se že zdaj veselim, da bom lahko skupaj z vami sodelovala pri zagotavljanju, da bodo neodvisnost, neutralnost in nepristranskost vedno vrednote pri izvajanju konkurenčne zakonodaje. Krizo smo uspeli omejiti. To drži. Vendar pa v preteklih nekaj letih je šla Evropa skozi recesijo, vse več revščine in zelo negotove obete za prihodnost. Izziv, ki je zdaj pred nami, je očiten. Postaviti Evropo spet na lastne noge, spodbuditi rast, ustvariti delovna mesta, inovirati in ponovno vnesti dinamiko in socialno kohezijo. Konkurenčnost igra ključno vlogo pri podpori k pozivu predsednika za to, da ustvarimo nova delovna mesta, rast in investicije in se na ta način spopademo z izzivi naše industrije. Moj glavni cilj bo, da se lotimo ključnih ovir za rast in inovacije, ki ustvarjajo delovna mesta. Podjetja uspejo, če tekmujejo na podlagi svojega uspeha, vendar pa na pomembnih trgih, kot so energetika in digitalne panoge, potrebujemo veliko pozornosti za to, da zagotovimo, da bodo prevladujoči akteri spoštovali pravila. To je zelo pomembno. Pomembno je, da omogočimo tako majhnim kot tudi srednje velikim podjetjem, da zacvetijo s pomočjo inovacij. Na področju državnih pomoči bom gradila na agendi za posodobitev državnih pomoči. To je modernizacija, ki bo omogočila državam članicami, da prevzamejo odgovorno za državne pomoči. Še pomembne pa je, da bomo na ta način povečali preglednost in omogočili javnosti, da točno vidi, kako uporabljamo omejena javna sredstva. Državljani bodo imeli veliko jasnejšo sliko, kako se uporabljajo ta sredstva. To bo pomemben del naše, naših javnih razprav. Včasih pa Izvajanje državne pomoči, združitev in protimonopolne zakonodaje lahko dobimo le za drago ceno. Vendar pa moramo vedeti, da poštena konkurenca in spremembe na trgu prinašajo obresti v končni fazi, vendar pa na kratek rok lahko ti ukrepi prinesajo tudi socialne stroške. Zato bom sodelovala z državami članicami in regijami, in zagotovila, da njihovi ukrepi ne bodo zadrževali strukturnih reform. Obenem pa bom delala z njimi zato, da bodo ukrepi, ki bodo spremljali tako tranzicijo, upoštevali tudi socialno razsežnost. Evropska konkurenčna politika temeli na zelo uveljavljenih in zdravih načelih. Ta načela so zapisana v pogodbi in so prestala preizkus časa. Naši ključni cili so, da ohranimo enotni trg, ki bo odprt in da zagotovimo enake pogoje za vse. Zelo pomembno pa je, kaj lahko dosežemo s tem. Ne samo konkurenco samo po sebi, pač pa pomembna cilja delovna mesta in rast. Le tako bo Evropa lahko ponovno zacvetela. Veliko stvari se je zgodilo, odkar je pogodba prvič vsebovala eh, pravila konkurenčnosti, vendar to ne opiše vsega. Namreč naše gospodarstvo je zdaj digitalno, ta razvoj in razvoj na drugih področjih nas bodo še naprej izzivali, da spremljamo, kaj se dogaja na trgih, da ohranimo naše orodje uporabno in da tudi predvidimo vnaprej, kaj se bo dogajalo v našem gospodarstvu. V tej luči konkurenčna politika igra ključno vlogo in nam lahko pomaga, da ponovno začnemo rasti. Zame tu ne gre samo za podjetja in potrošnike, gre za državljane, gre za ljudi, gre za vse nas. Evropska podjetja, mala in srednje velika podjetja, pa tudi velike multinacionalke tekmujejo v globaliziranem svetu. Disciplina, ki jo zahtevajo evropska konkurenčna pravila, lahko pomagajo podjetjem k inovacijam in močnejši rasti. Nekateri pravijo, da obstaja nasprotje med konkurenčno politiko in industrijsko politiko. Ne strinjam se s tem. Potrebujemo konkurenčno politiko, ravno tako pa potrebujemo raziskave in razvoj, inovacije, naložbe in kapital ter zelo dobro izobraženo delovno silo. Zato ni zdrava industrijska politika, če želimo zaščititi podjetja pred konkurenco na ceno oziroma na račun potrošnikov. Ravno zato na svoj resor ne gledam kot na izoliran resor, ravno nasprotno. Boljša zakonodaja ustvarja in podpira enoten trg in spodbuja konkurenčna podjetja. Zakonodaja prav tako sooblikuje tržno realnost. To vidimo na področju telekomunikacij, kjer vidimo, da obstajajo trgi, ki so še vedno zelo nacionalni, tudi po liberalizaciji. Nekateri tudi pravijo, da ne moremo izvajati konkurenčne politike doma, glede na to, da trgi v tujini niso nadzorovani tako dobro. Ne strinjam se. Najboljši način, da se pripravimo za konkurenco v tujini, je ta, da smo konkurenčni doma. To seveda pomeni, da bom delala tesno skupaj z drugimi komisarji. A to je le en razlog, zakaj konkurenca ni izoliran resor. Še en je. Upam, da bom lahko sodelovala z vami, spoštovani poslanci, uradno v okviru odbora za gospodarske in denarne zadeve in tudi v drugih. Upam pa, da bomo sodelovali tudi neformalno. Vi poznate svoje voljivce bolje kot kdorkoli drug, poznate njihove skrbi. Spoštovani poslanci, pokazati moramo, da lahko ponudimo rešitve tam, kjer so te rešitve primirne na evropski ravni. In če citiram predsednika, moramo biti večjim bolj ambiciozni pri velikih stvarih ter manjšim bolj skromni pri manjših stvarih. Nedavna posodobitev državnih pomoči nas je postavila na pravo pot in nam bo pomagala, da se osredotočimo tja, kjer so naši posegi najbolj pomembni. Obenem pa bomo prepustili državam članicam, da počnejo to, kar same počnejo najboljše. Pri protimonopolni zakonodaji se moramo osredotočiti na podjetja in ključne panoge. Zauzemam se za močno konkurenco. Ne bomo omejevala konkurenčnosti velikih podjetij, če konkurira na podlagi svojih zaslug, uspešnosti. Ne bom pa omahovala, ko bo potrebno postaviti pod vprašaj vedenje glavnih akterjev, ki skušajo izriniti z trga male. Upam, da bom našla te iste vrednote pri vas, kajti tukaj ne gre za birokracijo in ne gre za tehnične podrobnosti, gre za vrednote. To sem ugotovila To sem našla v Evropskem parlamentu in upam, če me boste potrdili, da bo tudi v prihodnje tako, da bomo na ta način sodelovali. In seveda zavezujem se k pogostem in spoštljivemu dialogu z Evropskim parlamentom, ne samo takrat, ko bo to formalno potrebno, ampak kadarkoli bo to možno. To je v osrednjem interesu Evropskega parlamenta. Vi zastopate in predstavljate evropske voljivce. Upam, da bo to zaslišanje samo začetek odprtega in plodnega partnerstva. Hvala lepa. Thank you.